minuto molka v parlamentu za to dejavno borko za človekove pravice v Čečeniji. Ja, gospa Harms. V zvezi s tem vprašanjem, ki ste ga izpostavili, na vas obvestim, da predsednik Buzek je že podal uradno izjavo, ki jo bom zdaj prebral. Z veliko žalostjo smo izvedeli za tragično smrt Natalije Estemirove, ki je bila ugrabljena danes v Groznju. V imenu Evropskega parlamenta želim izraziti svoje sožalje družini in prijateljem umrle. Natalija Stemirova je bila aktivistka za človekove pravice in raziskovalka na temo memoriala v Čečeni. 2005 je prejela medaljo Roberta Šumana od skupine EPP v Evropskem parlamentu. Mi v Evropskem parlamentu cenimo njeno delo na področju človekovih pravic spodbujala je demokratično odgovornost in izvajanje pra pravil pravne države. Pozivamo uradne organe Ruske federacije naj začnejo poizvedovanje in preiskavo njene smrti, zato da bodo tisti, ki so odgovorni za to tragično smrt, pripeljani pred sodišče. Gre za spodbujanje demokracije, izvajanje pravne države in zaščito človekovih pravic. Zato je naša obveznost, da podpremo in pokažemo svojo solidarnost vsemi tistimi, ki se borijo po vsem svetu za enake vrednote, kot se je borila Natalija Estemirova. Okay, and now, Mrs. Zdaj pa, gospa Harms, lahko vam povem, da se predsedstvo strinja z vašim predlogom, da bomo imeli minuto molkov v spomin Natalije Stemirove. Dobro, gospe in gospodje. Prišli smo do konca našega dnevnega reda. Zapisnik z današnjega sestanka bo podano odobritev na začetku naslednjega delnega zasedanja. Kar pomeni, da zdaj zaključujemo sestanek. Hvala.